pripraviti zakonodajne predloge, eh, kajti mi eh, bomo eh, rabili več mobilizacije, več razumevanja, večjo finančno kontrolo. Hvala. Gospod Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod.